sektorjih. Ta predlog je podal Daniel Kasperi in devet drugih poslancev. Predloge smo posredovali pristojnim uh, odborom. Sedaj pa prehajamo k delu. Uh, prejeli ste osnutek uh, dnevnega reda. Po posvetu z poslanskimi skupinami predlagam naslednje spremembe dnevnega reda. Eh, in sicer predlagam, da bi zamenjali eh, drugo in eh, tretjo točko, tako da bo najprej na vrsti izjava komisije glede sklepa sprejetega glede Evropskega stebra socialnih pravic in pobude za usklajevanje poklicnega zasebnega življenja. To bo torej druga točka in bo tako na vrsti pred stanjem v Turčiji zlasti glede ustavnega referenduma. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, z tem je dnevni red spremenjen. Poleg tega sem prejel naslednje. Gospod Pitela, prosim non sul punto su cui siamo d'accordo su quello che lei ha Ne želim spregovoriti o tej tič, točki, s tem se povsem strinjam, ampak po razpravi, ki bo uh, na vrsti na temo Mačarske, uh, eh, predlagam resolucijo uh, na majskem zasedanju. Ja, to sem želel ravno kar napovedati, gospod Pitela. Kot je napovedal gospod Pitela, je skupina SND prosila, uh, Eh, da bi eh, sprejeli eh, resolucijo, o kateri bi glasovali na prvem majskem zasedanju na temo situacije na Mačarskem. Sedaj lahko gospod Pitela predstavi to zahtevo ali vam je zadostoval čas, ki sem vam ga dal na voljo. Ja, dobro, ali je kdo za ali je kdo proti? Ki ve, ki je ja, kontro? Kdo je proti? gospod jurek mikrofon prosim spoštovani kolegi evropa ima že dovolj konfliktov in mislim da ni potrebno uh, iskati še novih o tej temi moramo razpravljati ampak če bomo sedaj uh, razmišljali o takšni resoluciji, eh, potem eh, bo to le še poglobilo krizo v Evropi in kaj, če se to pojavi še v primeru katere druge države. Eh, vsi smo solidarni z Mačarsko in ne želimo novih konfliktov v Evropi. Mislim, da ta resolucija ne bo obrodila nobenih dobrih sadov. Izvolite. Postopkovno vprašanje, gospa Verža. Gospod predsedujoči, naj vas le dopolnim. Eh, kar zadeva eh, zahtevo gospoda Pitele, eh, gre za sporazum večjih skupin in sicer, da bi imeli resolucijo po razpravi. Torej prosim, da to tako tudi predstavite, tako kot je bilo dogovorjeno. E, Spoštovana poslanka, prejel sem zahtevo gospoda Pitele in pa skupine socialistov in demokratov. In sicer, da bi imeli po razpravi resolucijo, o kateri bi glasovali maja. E, ni pa bilo nobene zahteve o organizaciji misije. Quindi, mi pare che la plenare si pronuncia su ordine del giorno. Torej, na plenarnem zasedanju lahko razpravljamo zgolj o dnevnem redu, torej ne moremo eh, sprejemati nobenih eh, sprememb v tem trenutku. Glasujemo torej o predlogu gospoda Pitele in skupine SND, da bi imeli resolucijo na temo situacije na Mačarskem in da bi o tem glasovali na prvem majskem zasedanju. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog je sprejet. Torej, eh, razpravi eh, na eh, temo razmer na mačarskem bo sledila resolucija, o kateri bomo glasovali na prvem majskem delnem zasedanju. Poleg tega sem prijel eh, tudi zahtevo skupine eh, Evrope narodov in svobode, eh, ki je prosilo, eh, da bi eh, visoka predstavnica, podpredsednica komisije eh, podala izjavo na temo situacije koptov v Egiptu. To naj bi bilo na dnevnem redu po razpravi o situaciji v Turčiji in da bi razpravo o poročilu gospoda Diakono o Evropskem letu Evrop kulturne dediščine predstavili, predstavili na prvo majsko zasedanje. Sedaj pa dajem besedo gospodu Obermajru, da predstavi ta eh, predlog. Eh, islamisti eh, so prekinili slovesnosti v Egiptu in 78 vernikov je pri tem izgubilo življenje. To je še eden izmed grozljivih dogodkov v Egiptu. Kristijani, 10 milijonov jih je, so v Egiptu predmet stalnih eh, napadov in predlagam, da bi to temo uvrstili na dnevni red. In prosim, da o tem poimensko glasujemo. Tudi zato, ker eh, bo eh, papež v tem tednu obiskal Egipt. Najlepša hvala. Kolega Obermajer, ali kdo temu predlogu nasprotuje? Kontro. Je kdo proti? Gospod Preda. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Naša skupina je za razpravo o kristijanih, ampak eh, meseca maja. Vem, da boste jutri eh, sprejeli eh, muftija iz Egipta in zagotavo se boste lahko pogovarjali tudi o tej temi. O kristijanih pa bi eh, lahko razpravljali maja, kajti ta dnevni red tega zasedanja je že zelo natrpen. Hvala lepa. Honorevole Obermajer. Kolega Obermajer, ali ustrajate pri svojem predlogu, da imamo razpravo na temo koptov v Egiptu v okviru tega zasedanja ali pa bi. Eh, raje sprejeli predlog gospoda Prede, torej da bi imeli razpravo maja. Seveda bo o tem odločala konferenca predsednikov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne, mislim, da je situacija akutna in da tega ne moremo več eh, predstavljati. Eh, veliko eh, tem eh, je, ki so bile v zadnjem trenutku uvrščene na dnevni red in mislim, da bi morali sprejeti tudi ta predlog, ga uvrstiti na dnevni red in mislim, da to odlično se upada tudi z obiskom papeža Frančiška v Egiptu. Voorzitter, mag ik u even informeren wat we nu precies gaan doen? Gospod predsedujoči, rad bi vas uh, seznanil, da imamo dva eh, predloga, torej predlog gospoda Prede, o katerem želim eh, glasovati posebej, eh, spoštujem pa seveda tudi predlog gospoda Obermajerja. Torej imamo dva predloga in obeh predlogih lahko glasujemo. Kot so predsedojoči delegacije, spoštujem namreč tudi predlog gospoda Prede. Torej, o čem bomo sedaj glasovali? Boštinaru. Gospod predsedujoči, povsem se strinjam s tem, da moramo razpravljati o situaciji koptov v Egiptu, ampak eh, čigava krivda je to, kaj ti eh, vlada počne vse, da bi preprečila teroristične napade, ampak teroristi so teroristi in eh, žrtve so žrtve. Mislim, da ni potrebno omenjati verske dimenzije. Jaz bi eh, sprejel predlog eh, kolega Prede. Eh, ne želim, da izpostavimo to skupino in da damo prevelik povdarek verski dimenziji te tragedije. Parlament oziroma plenarno zasedanje lahko neodvisno odloča. Torej bomo glasovali o predlogu skupine ENF in kolega Obermajera ki predlaga, da na dnevni red uvrstimo in sicer po razpravi o stanju v Turčiji razpravo eh, z izjavo visoke predstavnice na temo koptov v Egiptu. Po imensko glasujemo. Gracias. Voto è chiuso. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kar zadeva predlog gospoda Prede, prosim. Gospa Beres. E, vem, da to ne bo spremenilo rezultata glasovanja, ampak ga nisem imela svoje glasovalne kartice in glasovala bi proti. Allora. Torej, predlagam vam sledečo rešitev. Glede na to, da bi morala konferenca predsednikov odločati o eh, dnevnem redu 1. majskega zasedanja. Mislim, eh, da lahko na dnevni red uvrstimo predlog eh, gospoda Prede z podporo skupine socialistov in demokratov. Mislim, da nima smisla, da glasujemo sedaj, kajti o tem bo odločala konferenca predsednikov in mislim, da je večina za to, da na prvem marskem zasedanju razpravljamo o preganjanju kristijanov eh, po eh, vsem svetu. Eh, včeraj oziroma jutri pa se bom sestal z velikim muftijem iz Egipta in povdaril bom, kako zelo pomembna je strpnost in kako zelo pomemben je medverski dialog, kako zelo pomembno je sožitje različnih ver. Večina v eh, Egiptu je seveda muslimanska, vendar pa je tudi 10 milijonov kristjanov in eh, verske manjšine in spoštovanje teh manjšin je za nas zelo pomembno, tako v Evropi, kakor tudi druge. In to bom jutri povedal tudi eh, velikemu muftiju, ki bo obiskal parlament. Mm, seveda pa. Upam, da bo tudi konferenca predsednikov potem potrdila odločitev o razpravi na majskem zasedanju. Naj vas obvestim še, da je v četrt da je za eh, četrtek pomembna odločitev odbora za pravne zadeve, ki eh, je sprejelo poročilo o imuniteti gospoda Lebretona. Eh, v skladu z poslovnikom in sicer z devetim členom, osmim odstavkom, bomo o tem poročilu glasovali jutri ob koncu glasovanja. Poleg tega pa je skupina GUE NGL v skladu z 105. členom, tretjim odstavkom predlagala Eh, predlog nasprotovanja delegirani uredbi komisije, ki spremenja drugo prelogo uredbe 978 skozi 2012. Eh, in eh, o tej resoluciji bomo glasovali v četrtek, torej jutri. Dnevni red je sedaj sprejet za temi spremembami. Sedaj pa prehajamo k izjavam komisije in prva je na vrsti izjava komisije na temo razmer na mačarskem. Na vrsti je podpredsednik komisije frans timmermans. mr president honourable members prime minister recent developments in hungary have. spoštovani gospe in gospodje eh, nedavni dogodki na madžarskem so sprožili zaskrbljenost ne samo v evropski uniji ampak eh, tudi drugod po svetu in mi delimo te skrbi.